raznih oblik suženstva in podobno. To velja tudi recimo za Kitajsko. Rada bi se zahvalila kolegici Saifi, ki jasno s svojim delom kaže, da tukaj smo naredili korak naprej. Najlepša hvala, kolegica Rojtova. Naslednji dobi besedo kolega Mikolašik. Herr Präsident,